so, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Drage kolegice, dragi kolegi, prosim, če se usedete. So, schönen guten Morgen allesamt. Vsem lepo dobro jutro, drage kolegice, dragi kolegi. Uh, Upam, da ste vsi, ki ste tukaj, preživeli čudovit dopust in ste dobro spočiti spet tukaj. No, če se malo ozrem na okrog, vidim, da so nekateri očitno še na poti. Upam, da je bo uspelo, da bodo prišli do 9.30, ko bomo začeli s glasovanjem. Odpiram današnji sestanek in najprej bi rad najavil. samo trenutek, da to najdem. Torej, dva nova kolega v tem krogu in sicer kot nadomestna člana tega odbora sta danes prisotna Jean-Marie Cavada eh, in že v prioris upam, da mi je uspelo ime nekolikor toliko pravilno izgovoriti. Se pač opravičujem, za imen je vedno nekoliko težavno. Uh, Za današnji sestanek eh, imamo vse jezike, zazemo malteščine, hrvaščine in galščine. Toliko torej za informacijo. Drugič potekal je dialog med eh, komitejem ON za implementacijo konvencije konvencije o e, osebah s handikepom in 27. E, avgusta je bil na tej prireditvi navzoč kolega Koza in nas bo sedaj strnjeno informiral o razpravah, ki so potekale na tej prireditvi. Prosim, e, kolega. Ni, bere za temo. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Bom poskušala biti kratka. To je dokaj eh, resno vprašanje. Naj začnem z nekaj dejstvi. Prvič obstaja kon konvencija o pravicah ljudi z handikapom in Evropska unija je ena od podpisnih. To je uh, Eh, nekaj izjemnega, kajti nobena članica ni podpisnica, ampak je tu cela skupina ljud, eh, držav v mednarodni organizaciji, ki je podpisnica. Seveda eh, obstaja tudi organ, ki stalno spremlja, kako se uporablja omenjena konvencija in Evropska unija je tudi bila predmet tega spremljanja in preverjanja dogovorjeno je bilo, da se eh, postavi okvir, s katerim se bo preverjalo eh, uporabo konvencije. Tri parlamentarni odbori sodelujejo v tem delu. Naš odbor je odgovorni eh, odbor in poleg našega odbora sta tu še Libe in Peti. Oba odbora sodelujeta za nami. Delati smo začeli aprila in eh, Takrat sem šla v Ženevo, da bi sodelovala v dialogu. V tem dialogu eh, smo pojasnili, eh, kakšen bo ta okvir in 27. in 28. augusta je Evropska komisija pripravila predstavitev. Evropija, eh, Evropska komisija je poslala tudi vprašalnik po Evropski eh, uniji in potem je Evropska komisija te odgovore zbrala, jih eh, eh, prenesla v Ženevo in predstavila. Odbor EMPL bo v prihodnje moral na tem delovati skupaj. CFPD odbor bo moral sprejeti končne sklepe jutri, mi kot odbor EMPL se bomo morali odzvati ali z novimi predlogi za zakonodajno delo e, oziroma kako drugače. Sedaj bi najprej želela omeniti varčevalne ukrepe, e, ki se nanašajo na finančno e, krizo, potem strukturne sklade in pa eh, uporabo. To so uh, glavna vprašanja. Potem so bila odprta še določena vprašanja, kako bo evropska zakonodaja omogočala boljšo dostopnost. Pred štirimi leti, kot veste, je uh, ta komisija. Uh, obljubila, da bo dala nov eh, predlog zakonodaje za izboljšanje dostopnosti. Potem so bila tu še druga vprašanja o katerih smo razpravljali in sicer pravna zastopanost ljudi s, eh, s handikapom, potem eh, je bila razprava tudi o eh, glasovalnih pravicah, kaj je mogoče rešiti na evropski ravni, potem se je govorilo o staršovskem dopustu in o drugih vprašanjih. Skratka, zadnja stvar, ki smo jo omenili, okvir okvir je neodvisni mehanizem, ki eh, nadzoruje oziroma preverja kontrolo našega dela. In Evropska eh, unija je članica tega eh, odbora. Mislim, da nas bo ženevski odbor zaradi tega kritiziral predstavniki Evropskega parlamenta smo govorili o rezolucijah, ki je bila maja sprejeta na plenarnem zasedanju. To je bil pozitivn korak. Kolegi pa že veste, da bo jeseni še eno poročilo ki, o eh, e, uporabi EU konvencije. E, in to kaže, da je naš odbor zelo odločen delati na teh vprašanjih in naj vas spomnim še na nekaj septembra je, bil eh, v je bila v parlamentu postavljena mreža. Devet odborov, ki je eh, poslalo svoje člane k tej mreži, eh, se je odločilo delati in mislim, da bo opravljeno delo tudi kakovostno. Hvala lepa, da ste mi omogočili, da vas o tem obvestim. Hvala lepa, kolegici Koza. To je bilo zelo strnjeno, kompaktno poročilo, prisrčna hvala. Sedaj pa prehajam na tretjo točko dnevnega reda Evropska mreža služb za zaposlovanje, dostop delavcev do storitev na področju mobilnosti, nadaljne povezovanje trgov dela. 23. junija smo eh, sprejeli poročilo kolega Heinza Bekeja, medtem so potekali razgovori, hkrati smo podelili tudi pogajalski mandat eh, za pogajanja s komisijo in svetom in imeli smo prvo srečanje 15. julija, srečanje je bilo uspešno in eh, Potekala so že pogajanja o prvih členih in sicer imam zapisano, da je bil dosežek napredek. Seveda pa ne želim na mesto kolega Bekerja povedati že vse vnaprej, tako da mu dajem kar eh, besedo in upam, da ne bo predolg, da nam ne bo zmanjkalo časa za glasovanje. Eh, hvala lepa. Zelo eh, sem vesel našega predsedovanja po dolgem času eh, in zato je to še prav poseben dogodek, gledano čisto osebno. Da, to je točno. Eh, proces je uspešen. Včeraj smo imeli drugi trilog in dogovorili smo se za postopek da bomo najprej govorili o členih in šele potem o vodnih izjavah. Na področju členov smo dosegli bistven napredek in sicer v povezavi z vprašanjem, Eh, kako zastaviti mrežo EURES, kajti eh, imamo kompleksne strukture evropskih koordinacijskih pisarn, imamo nacionalno koordinacijsko pisarno, potem je tu še vprašanje prednostne vloge javnih služb za zaposlovanje in vedno znova vprašanje po vlogi zasebnih ponudnikov, nevladnih organizacij. Skratka, gre za precej kompleksno razpravo. Vendar pa smo tako daleč, da lahko rečemo, da smo se dogovorili, eh, na formulacijah še delamo, se še preoblikujejo. Eh, je pa še nek vidik, ki je za nas zelo pomemben in sicer zadeva vlogo socialnih socialnih partnerjev, kam jih umestiti, vendar pa tu ni več nasprotovan, tudi tu gre samo še za tehnična vprašanja, tako da mislim, da eh, korak za korak napredujemo po poti, tako kot smo se za njo dogovorili v odboru. Nimamo eh, več eh, velikih ovir. Pomembno je, da imamo konstruktivno, pozitivno atmosfero na strani sveta in komisije nimamo nikakršnih eh, emocionalnih ovir. Eh, pri tej priliki se eh, zahvalim za to, da imamo zelo suvereno predsedujočo, e, to je zelo dobro, pa tudi sekretarjat, e, Barbara in vsi drugi, e, to je za nas izjemna pomoč, potem pravna služba. Mario je izjemno učinkovit in še posebej pa je dobro sodelovanje z našimi poročevalci v Senci in sodelovanje z njihovimi sodelavci je izjemno plodno. Eh, in eh, treba pa je seveda povedati, če stvari eh, potekajo dobro, to je treba omeniti. Hvala, kolega Bekar, to se sliši vse zelo dobro. Želim vam še nadaljnih uspehov pri eh, pogovorjih, ki so še pred vami. No, sedaj smo pa že kar prehitri. Glasovanja so napovedana za 9.30 ur. Eh, tako da smo kar nekoliko preveč pritisnili na pedal za plin, eh, kar pomeni, da bomo napravili kratek odmor. Eh, vendar pa imate prav gotovo veliko potrebo potem, da malo izmenjate informacije tudi o tem, kako ste preživeli dopust. Skratka, malce smo bili prehitri. So, kolegin in kolegin, ich darf Sie nun bitten. Kolegice in kolegi, prosim, če se ponovno usedete. Kolleginnen und Kollegen. Dann kommen wir. Tako, kolegice in kolegi, prehajamo na glasovanje o proračunu, saj o tistem delu, ki ga ocenjujemo oziroma o katerem se posvetujemo v Emplu. Imamo 24 predlogov sprememb, o katerih bomo glasovali in začeli bomo torej z glasovanjem o teh predlogih sprememb. Amendment 62, 38. Če se strinjate, prosim za znak z roko. Hvala. Kdo je proti? S tem je 62, 38 zavrnjen. 62, 32. 30. Kdo je za? Hvala. Proti. Zdržani. Sprejeto. 62. 39 za. Proti. Zavrnjeno. 62. 45. Hvala. Proti. To je sprejeto. 62. nič nič za, proti. Prvo je zadevalo večino, 62, torej preverimo, preverimo, 62, nič, nič. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 22 proti 17. Predlog je sprejet. Naslednji je 62, 46 za, prosim, pa pokažete proti. Kaj pravite? To je bilo sprejeto, se pravi, da je to brezpredmetno. 62-46 o tem smo glasovali, to je točno, saj sem bil jasen. Torej še enkrat 62-46 za, proti, mislim, da je zadnjih več zavrnjeno, sedaj pa 62-40 za, proti. sprejeto. 62 nič 1 za proti. Prvih je bilo več, torej sprejeto. 62 nič 2 za proti. Stržani. Torej sprejeto. 62-33 za. Proti. Torej prvih je več. Sprejeto. 62-42 za. Proti. Zavrnjeno. 62-43 za. Proti. To bomo preverili. Dvainšestdeset, triinštirideset, to preverjamo. Ste vsi glasovali? Sprejeto. Potem dvainšestdeset, oseminštirideset za, proti, zavrnjeno. Potem sledi 62, 49 za, proti. To je jasno zavrnjeno. Potem 62, 34 za, proti. To je sprejeto. 62, 50 za, proti. jasno zavrnjeno, 62 nič 3 za, proti, sprejeto. S tem je 62, 51 brezpredmetni, je to točno, in 62, 52 tudi, se pravi, da smo pri 62, 35 za, proti, to je sprejeto. 62, 53 in 62, 54. O tem glasujemo skupaj za, proti. Oboje zavrnjeno, 62 ne, preverimo, preverjamo 62, 53 in 62, 54. uh, imamo tu člana, ki nima kartice glede glasovanja. So neke tehnične težave. Lahko štejemo tudi ročno. Okay, wir, wir beobachten das. Torej bomo opazovali in prosimo jasno znamenje z roko, da bomo lahko eh, preverjali. Ravno kar ugotavljamo, da ima SND eh, enega preveč, kdo prostovoljno izstopi oziroma prosim, če ti o tem odločiš. Mm, Jutaj imaš eh, enega preveč. No, sedaj je v redu, sedaj so še kakšne druge komplikacije, ki jih moramo rešiti. V redu. No, sedaj je vse v redu. Torej. Torej, rezultat 54 in 53 sta torej sprejeta za enim glasom večine. Zdaj pa 62, 55 za, proti. Se opravičujem, pravi predsedujoči. Smo pri 62, 56, samo pri remarks, kdo je za, proti, to je zavrnjeno, 62, nič, 5, za, proti, zadnjih je več, torej zavrnjeno, 62, 57 za, proti, tudi to je zavrnjeno, 62, 58 za, proti. To bomo preverili. 62, 58 bomo preverili. Pri SD je en glas preveč. Vedno pošiljate na igrišče neki nadomestni igralce. No, sedaj je v redu. dvainšestdeset oseminpetdeset je sprejet sedaj smo pri dvainšestdeset šestdeset za proti sprejeto dvainšestdeset šestdeset remarks kdo je za proti to je sprejeto dvainšestdeset 60, 62 za, proti. To ni bilo dovolj jasno, zato to želim preveriti. 62, 62, prosim, elektronsko preverjamo. Ste vsi glasovali? Sprejeto. No, to bi pravzaprav lahko opazil. 62, nič 7 za, proti. Hm, to je nekoliko težavno, raje preverimo. 62, nič 7. Ste vsi glasovali? No, si poglejmo rezultat. Zavrnjeno. 62, 63 za, proti. To je zavrnjeno. 62, 64 za, proti. Tudi to je zavrnjeno. 62, 64 remarks za, proti. Sprejeto. 62, 66, 65 se popravlja predsedujoči. Dvainšestdeset, petinšestdeset za, proti, to je sprejeto, dvainšestdeset, šestinšestdeset za proti. To je zavrnjeno. Dvainšestdeset, sedeminšestdeset za, proti, tudi to je zavrnjeno. Dvainšestdeset, sedeminšestdeset remarks za, proti, tudi to je zavrnjeno. Dvainšestdeset, oseminšestdeset za, proti proti, sprejeto, 62, 69 za, proti, to je sprejeto, 62, 70, to je isto. O tem nam ni treba več glasovati torej dvainšestdeset enainsedemdeset za Dobro, torej 62, 72 za, proti. Dvainšestdeset, dvainsedemdeset. Torej, pravkar smo ugotovili, da je na seznamu napaka 62.71 bi moral imeti eh, zapisano enako kot pri 62.70, se pravi 62.71 je brezpredmeten pri sprejemu eh, prejšnjih, je to točno. No, sedaj smo stvari nekoliko razčistili, no, vendarle smo sedaj pri 62-72 za, proti. To bomo preverili, prosim. Ste vsi glasovali? Kakšen je rezultat? 40 za, 9 proti. Torej, z mojo optiko danes nekaj ni v redu. E, sedaj smo pri 62 nič 8 za, proti, to je sprejeto. Želite preveriti? Ne? 62. 77. Kdo je za? Hvala. Proti. Torej prvih je več, to je sprejeto. 62. 78. Hvala. Tudi to je sprejeto. 62. 79 za. Proti mislim, da je prvih več, torej sprejeto 62-10 za proti, zavrnjeno 62-80 za proti, zavrnjeno. Preverimo 62-80. Ste vsi glasovali? Hvala. Rezultat eh, zavrnjeno. 62, 11 za, proti, zavrnjeno. 62, 81 za, proti, zavrnjeno. 62, 12 za, proti. Tudi to je zavrnjeno. 62, 82 za, proti. To bomo preverili. Ste vsi glasovali? zavrnjeno. 62.13. Kdo je za? Proti? Zadnjih je več, torej zavrnjeno. 62.83. Za? Proti? Sprejeto? 62, 84 figures najprej za, proti, zavrnjeno, 62, 85 remarks eh, za, proti, zavrnjeno, preverjamo, 62, 84 remarks ste vsi glasovali. Rezultat? Zavrnjeno. Zdaj smo pri 62-85 za proti. Zavrnjeno. 62-15 za proti. Zavrnjeno 62, 16 za, proti sprejeto 62, 17 za, proti. Hmm, to je bilo nekoliko difuzno, preverimo 62, 17. to je vendarle jasno. Prosim, dajajte znak tako, da vas lahko vidim. E, to brez političnega vrednotenja bolj velja za konzervativno plat parlamenta. Tako, 62, 86 za, proti. Mislim, da je drugih več, torej zavrnjeno 62-18 za proti. Hm. To je spet težko. No, preverjamo 62-18. Torej, jasno, proti, zavrnjeno. E, če glasujemo prehitro in če gredo roke gor in dol, potem očitno tega ne morem jasno sortirati, kdo je za in kdo je proti. No, ampak bomo poskusili in upam, da nam bo uspelo. Prosim, nobenih protestov iz dvorane. Kako prosim? Mislim, da je vse zelo temeljito, ampak mislim, da je pač relativno jasno, v kjero smer gredo stvari, ko eh, odločajo poslanske skupine. Mislim, da to delate zelo dobro. Razmišljam samo o tih mnogih predlogih sprememb. Verjetno bomo potrebovali zelo dolgo časa tudi za naprej, zato bi bilo morda dobro, če bi bili nekoliko hitrejši. Eh, no, to sem si vzel k srcu, zagotavljam vam, da lahko delam tudi hitreje. Torej, 62,87 za, proti, zavrnjeno, 62,19 za, proti, zavrnjeno, 62,20 za, proti, to je zavrnjeno, 62,21 za, proti. To je spet nekoliko težavno ugotoviti. Preverjamo 62-21. Hvala. Ste vsi glasovali? Imamo rezultat? Ja, zelo tesno zavrnjeno. Tudi če prištejemo še glas, imamo enako skratka zavrnjeno. 62-22 za proti. Podobna situacija, tudi to preverjamo, 62-22, prosim, elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Torej zavrnjeno enakost glasov. Torej, aha, en glas moramo prišteti, torej sprejeto. 62-22 je sprejeto, 25 za, 24 proti. Tako, sedaj prehajamo na kompromis. Dvainšestdeset petindevetdeset za proti To je sprejeto, potem imamo 62, 24 za, proti, zavrnjeno. Potem smo pri 62, 25 za, proti. Mislim, da je to sprejeto. Želite to preveriti? Potem bomo preverili 62-25, preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Potem imamo tu rezultat, zavrnjeno. 62-26 za, proti, zavrnjeno. 62-27 za proti. Tudi to je zavrnjeno. 62, 89 za, proti, sprejeto. 62, 28 za. Ne, ne, to je brezpredmetno, se opravičujem, torej smo pri kompromisu 62-94 za, proti, sprejeto 62-91 za proti prvih je več, torej sprejeto 62-30 za proti sprejeto 62-92 figures za proti. To je zavrnjeno. 62-92 remarks za. Proti. Zavrnjeno. 62-31 za. Proti. To je sprejeto. 62-93 za. Proti. To je sprejeto še zaključno glasovanje. Eh, pravzaprav tega glasovanja ne bo. Mi bomo to posredovali vodilnemu odboru, tako kot smo to danes eh, sklenili. Eh, s tem smo prišli na konec dnevnega reda odbora za zaposlovanje. Hvala vsem, ki ste sodelovali. Vidimo se 15. septembra. Eh, od 9. do 12. in od 15. do 18. ure 30. Lep dan vam še želim in veliko uspeha. No, jo,